2016. Konferenca predsednikov pa je 12. aprila 2018 sprejela načrt eh, za plenarna zasedanja za eh, leto 2019. Če želite vložiti predloge sprememb, pa morate to storiti danes večer do 19. ure. Glasovanje pa bo potekalo 18. aprila, torej v sredo ob 12. uri. Predlagani so sledeči datumi od 14. do 17. januarja, od 30. do 31. januarja, od 11. do 14. februarja od 11. do 14. marca, od 25. do 28. marca, 3. in 4. aprila, od 15. do 18. aprila, od 1. do 4. julija, od 15. do 18. julija, od 16. do 19. septembra, od 9. do 10. oktobra, od 21. do 24. oktobra, 13. in 14. novembra, od 25. do 28. novembra in od 16. do 19. decembra. Različ...